zasedanju. Sedaj pa skupna razprava na eh, temo eh, Gruzije. Gre za eh, poročilo gospoda Mamikinsa. Gospod Mamikins dobi besedo za predstavitev poročila za 4 minute. Prezident, uh, dame so kungi, manj le jaz god, pjevest. Er... Najlepša hvala, gospod predsedujoče poslanke in poslanci. V veselje mi je, da lahko nagovorim Evropski parlament v povezavi z pridružitvenim sporozumom z Gruzijo. Danes smo prišli pomemben menik Gruzija in ljudstvo Gruzije lahko odzdaj izkorišča nove priložnosti pri novi evropski prihodnosti. Gruzija je bila vedno evropska država in gruzijska kultura je bila vedno pomemben del evropske kulture. Skladno z zadnjimi raziskavami 69 odstotkov gruzicov podpira pridružitveni sporazum. In to kaže tudi na veliko odgovornost, s katero se mora soočiti gruzijski organi. Gre za skupno delo med, združen, med Gruzijo in Evropsko unijo in eh, sprejeti bil že akcijski načrt pred petimi leti. Je bil začet tudi partnerski sporazum. In zdelo se je, da gre za nekoliko preveč optimističen program. Zelo prijetno sem bil presenečen, spoštovani kolegi in kolegice, ko sem videl, kakšno je bilo opravljeno delo vlade in gruzijskega ljudstva. Ta naloga ni bila lahka, ni bilo lahko izvajati pomembnih reform v tako kratkem obdobju. Zelo težko je prepričati družbo, podjetja in politike glede potrebe po hitrih reformah. Vzhodnoevropske države včasih potrebujejo na desetletja eh, časa za to, da izpeljejo nekatere reforme. Gruzija pa je to uspela opraviti v le nekaj letih. Veliko je bilo doseženo, vendar pa je še vedno treba se posvečati nekaterim vprašanjem v prihodnosti. Naprimer, polarizaciji gruzijske družbe, boju proti korupciji, problemom v regiji Abhazije in pa južni Oseti. In tudi druga vprašanja so pomembna. In pridružitveni sporazum je odgovornost za obe strani, tako za Evropsko unijo kot za Gruzijo treba se je boriti proti korupciji, treba zagotoviti neodvisen politični sistem, svobodo medijev, začeti tudi manjšine. Vse je treba storiti za to, da bodo lahko gruzici občutili vse prednosti te evropske izbire. Spoštovane kolegice in kolegi, želel bi povedati, da po zaslugi pridružitvene sporazuma z Gruzijo, Gruzija preživlja zelo pozitivne spremembe, tako na trgovinskem področju z ustvarjanjem novih delovnih eh, mest, z novim vizumskim sistemom in pa tudi več naložbe in tako dalje in tako dalje. Evropska unija pa bo lahko zdaj imela priložnost izvajati velike trgovinske projekte, energetske projekte, pa tudi prometne projekte, torej projekte vezane na druge sektore. To bo pomenilo nove priložnosti v Gruziji. Mogoče bo vlagati v Gruzijo popolnoma na varen način, nakupovati tudi nepremičnine, izvajati storitve in tako dalje. Še nekaj sklepnih besed. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegom, ki se primagali, pomagali pri oblikovanju tega sporazuma. Zelo se zahvaljujem tudi fiktivnemu poročevalcu, ki je vplival na to poročilo. To delo je bilo konstruktivno, upam, da bomo vse skupaj tudi potrdili in izglasovali. Spoštovane poslanke in poslanci, Gruzici si želijo pozitivnih sprememb in upamo, da bomo evropski poslanci lahko tem željam ugodili in to pozitivno izglasovali. Najlepša hvala. Zdaj pa komisar gospod Auramopoulos. Uh, Najlepša hvala predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej se vam zahvaljujem za to priporočilo in poročilo gospoda Andresa Mamikinsa. To poročilo vsebuje številne pomembna priporočila, kar kaže na to, da se strinjamo glede naše politike do Gruzije. Izrazita podpora Evropskega parlamenta bo pomenila pomembno sporočilo za krepitev vezi z Gruzijo in s tem bomo ustvarili tudi odlične pogoje za zaključek tega sodelovanja z Gruzijo. Gruzija je ena od vodilnih vzhodnoevropskih sosedskih partneric Evropske unije. In sporazum, ki ga imate danes pred očmi, je rezultat gruzijskih evropskih aspiracij in ambicij. Prav tako je tudi rezultat naših želja, da bi izgradili stabilno, demokratično in demokratično država, ki uživa blaginjo v tej regiji, ki je bistvenega strateškega pomena. Gruzija se bo spremenila med tem, ko bomo izvajali skupno agendo in Gruzija se bo posledično približala Evropski uniji, poglobila tudi politične vezi in gospodarske vezi za Evropsko unijo. Gruzija bo upeljala reforme, ki bodo izboljšale javno življenje, uvedle v to tudi evropske vrednote, pluralistično demokracijo in pa večje spoštovanje za vladavino prava in demokratičnost. Po podpisu in začasnem začetku izvajanja sporazuma smo sklicali prvi svet med Evropsko unijo in Gruzijo in to točno pred enim mesecem v Bruslju. To je bil prvi korak na poti k izvajanju tega sporazuma. Isti dan smo sklenili in ugotovili, da je Gruzija izpolnila zahteve iz prvega kroga, ko gre za vizumski dogovor in pa lahko začnemo tudi z drugo fazo akcijskega načrta. In to je bil še en pomemben korak v procesu, ki bo približal Gruzijo cilju brez vizumskega režima za Evropsko unijo. Pomembno je povedati, da je Gruzija zelo napredovala v demokratičnem smislu po predsedniških volitvah in parlamentarnih volitvah leta 2012 in 2014, pa tudi na lokalnih volitvah leta 2014. Vendar, in to sporočilo smo tudi poudarjali, politično vzdušje v državi je treba izboljšati. Politični spopadi in polarizacija je nekaj, čemu bi se morali izogniti. In moramo zagotoviti tudi ustrezen prostor za opozicijo in za različne stranke. Podobno mora Gruzija še nadaljevati s trudom, da bi preoblikovala svoj pravosodni sistem in zagotovila vladovino prava. Z veseljem lahko povem, da je začasno izvajanje prostotrgovinskega sporazuma od 1. decembra že pokazalo prve rezultate. Trgovinske statistike za mesec september so pozitivne in stabilne. Učinek sporazuma moramo še potrditi. Vendar pa številke iz septembra 2014 kažejo 50 odstotno povečevanje uvoza v Gruzijo iz Evropske unije, predvsem gre za oreščke in mineralne proizvode. Evropska unija bo še naprej pomagala pri izvajanju reform v Gruziji in pomagala majhnim in srednjim velikim podjetjem, da se lahko prilagodijo novemu regulativnemu zakonodajnemu okviru in sicer z 51 milijonskim programom z, v okviru letnega akcijskega načrta za letos. Potem pa še zadnje dogodki v gruzijskih regijah. Najprej dogovor o strateškem partnerstvu z Rusko federacijo. V def, eh, gre tudi za sodelovanje za de facto oblastmi v Južnji Osetiji in tudi to je zaskrbljujoče. Tako kot pri zgodnih eh, sporazumih, podpisanih med Abhazijo in z Rusijo, takšni sporazumi nekako postavlja pod vprašanje integriteto in suverenost Gruzije in to škodi tudi trenutnemu trudu, da bi se stabiliziralo trenutno varnostno situacijo v tej regiji in eh, to nikakor ne prispeva k reševanju krize. Prav tako se s tem nasprotuje načelom mednarodnega prava in samim zavezam Ruske federacije. Naj še enkrat ponovim. Neomajna podpora Evropske unije gruzijski teritorijalni regiji zelo pomembna. Zavezani smo podpori reševanju sporov v Gruziji, vključno z sopredsedovanju ženevskim mednarodnim pogorom in pa misiji spremljanja situacije v Gruziji. Še enkrat bi želel poudariti, kako cenimo prispevek Gruzije k uspešni misiji Evropske unije v Srednjeafriški republiki. In to je bila osnova za okvirni sporazum tudi skladno za evropsko obrambno politiko in temi misijami. Naj sklenem. Partnerstvo med Evropsko unijo in Gruzijo je močno. Postalo bo še močnejše, če bo Evropski parlament ratificiral ta pridružitveni sporazum. Hvala. Euh, Najlepša hvala. Besedo ima za eno minuto gospod Oli Ren. Spoštovana predsedujoča, poslanci komisije Gruzija je bila zanesljiv partner in se želela okrepiti politične in gospodarske vezi z Evropsko unijo kljub vedno večjemu pritisku strani Rusije. Za majhno državo, kot je Gruzija, je bila izbira proste trgovinskega sporazuma nekaj, kar je podprlo razvoj v državi. V zadnjem desetletju se je trgovinski promet povečal za pet ali šestkrat. Gospodarstvo je spodbujal liberalni trgovinski režim Gruzije. Še več, kot je povedal komisar, po začasnem izvajanju DCFTA proste trgovinskega sporazuma od septembra, preliminarne statistike kažejo, da je prišlo do 50-stotnega povečanja izvoza gruzijskih proizvodov v Evropsko unijo. S tem se je izboljšala trgovinska situacija v razmerju do Evropske unije. Od naših partnerjev, vzhodnih partnerjev je Gruzija naredila največ pri reformah gospodarstva in eh, prosto trgovinski sporozum bo prav gotovo pomagal pri tem. Naslednji korak je izvajanje in eh, pri tem bi želeli podpreti Gruzijo in želimo čim več uspeha.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 Predložite sporozum, ki ga imate pred očmi, je plot uh, eh, potrpežljivega dela celotne pogajalske ekipe. Za številnimi izzivi smo se soočali. Najprej smo morali opredeliti stvari po pravem imenu. Naj se navežem na situacijo pred 20 leti, ko je Rusija vstopila v Abhazijo. Dve leti pozneje se je začela čečenska vojna, 80 tisoč eh, civilistov bilo takrat ubito. In leta 2008 je ruska vojska vstopila v južno osetje, torej gre za isto situacijo kot v Čečeniji prej. Tako se je začela tudi vojna v vzhodni Ukrajini. Pri oblikovanju te resolucije nismo uporabljali nobenih eufemizmom okupaciji, smo rekli okupacija. In stališče Evropskega parlamenta ter Evropske unije morata odražati tudi možnost, da bo Ruska federacija še naprej kršila mednarodno pravo in da bo Ruska vojska še naprej kriva za vojne zločine. Če nam ne bo uspelo sprejeti jasnega stališča, bomo morali prevzeti svoj del krivde in odgovornosti. Če bi Evropa jasno obsodila agresijo v Čečeniji in v Abhaziji, potem ne bi prišlo do agresije v Ukrajini. In dokaz tega je, da je Rusija sklenila nov sporazum za Abhazijo, kar bi se lahko končalo z pridružitvijo nekaterih eh, gruzijskih teritorijev. Pri pogajanju o tem besedilu nismo pozabili na to, da bi povdarili, da je bil gruzijski režim izvoljen na demokratičen način vendar pa morajo vseeno spoštovati dogovore. Zdaj pa še gospod eh, Flickenstein v imenu SD. Gospa predsedujoča, mi socialisti in demokrati pozdravljamo prostotrgovinski sporazum in s tem tudi pridružitveni sporazum. Veselimo se že tesnega sodelovanja z Gruzijo. Povsem jasno želimo povedati tudi, da so ruski poskusi, eh, da eh, bi poskrbeli za nemir v regiji z različnimi eh, sporazumi neustrezni in zagotovo nas zatem ne bodo zaustavili. Gospodarsko sodelovanje bo koristilo obima stranima pomagalo bo k, eh, pol, pripomoglo bo k politični eh, stabilizaciji Gruzije. Neodvisno sodstvo, načelo pravne države, boj proti korupciji, pregledna uprava in eh, tako naprej, vse to so vidiki, ki lahko gruzijskemu narodu le koristijo. V prihodnosti bomo imeli odbor za sodelovanje, eh, kot ga imamo tudi eh, v primeru Ukrajine in Moldavije. Pomembno je, da še naprej vzpodbujamo dialog in eh, da se medsebojno približamo. Še enkrat pa si moramo zastaviti tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo z odborom, eh, kakršnega imamo danes. Na eni strani eh, sedi Evropska unija, na drugi strani Azerbejdžan, eh, Armenija. Ne čaka nas ravno lahka naloga. Najlepša hvala, gospod Jurek. Dve minuti v imenu EKR. Najlepša hvala, gospod predsedujoča razprava, ki poteka danes in odločitve, ki bomo sprejemali jutri, se zdijo, da so prišle z nekakšno dvoletno zamudo. Povabilo Gruziji k pridružitvenemu sporazumu in ta pot bi morali biti predstavljena leta 2008, takoj po ruski agresiji v Gruziji. In to bi bil jasen signal ter miroljuben odziv na agresijo. Jasen signal, da zato da ni mogoče, oziroma da to le še ukrepi našo solidarnost, takšna agresija in da je kakršno koli nedavno nasilje kontraproduktivno. Naš enotni odziv bi lahko preprečil današnjo strategijo v Ukrajini. Škoda je vendar na polskem pravimo boljše pozno kot nikoli. Morda bi kdo lahko dejal dobro, vendar v v zadnjih letih nismo mogli pozabiti tudi na evropske standarde. To je res, vendar pa je čas za nas, da se sporozumemo glede tega. In uh, papež Frančišek nam je pred kratkim povedal, da nam ne morejo dati nič manj, kot jim dajemo mi. To je torej vrednost izmenjave tega tako imenovanega blaga, na katerem sloni evropska solidarnost upiranje Gruzije proti ruski agresiji je bil dovoljšen prispevek ne le življenju v Evropi, ampak tudi našemu, naše varnosti. Če naj bo solidarnost beseda, ki ima nekaj teže, se moramo zavedati tega, da je naša naloga to, da sistematično podpiramo neodvisnost takih držav, ki so to neodvisnost pridobile po razpadu Sovjetske zveze. O tem moramo jasno spregovoriti tudi v naši resoluciji. Najlepša hvala, gospod Nart, dve minuti in pol za Alde. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To je temeljni strateški sporazum, zelo pomemben. Več stvari bomo s tem povedali. Gruzija spada v Evropo. kot evropska država mora imeti pravico, da se sama odloča glede narodnih ambicij in ciljev. In to vključuje tudi pridružitveni sporozum z nami skladno z členom 49 pogodbe. Ne gre pa le za leporečenje in trepljanje po hrbtu. Tudi pazljivi moramo biti opozoriti na neustrezno zlorabo evropskih standardov in meril v Gruziji. S tem bomo vzpostavili predvsem spoštovanje do miru, to je bistvenega pomena in to pomeni spoštovanje meja. Posledično to pomeni, da obsojamo kakršenkoli napad na mir in varnost. In to vključuje seveda invazijo in pa aneksacijo Abhazije ter Južne Osetije kot eh, nekakšne ločene države pod nadzorom ruskih oblasti. Rusija mora postati prijateljica Evrope, poleg tega, da je velika in mogočna soseda, tudi uh, del, del Rusije je prav tako v Evropi. Evropsko enotnost gradimo po korakih, postopoma, bolje mir kot pa spopadanje. Zdaj pa Šulc za Guje. Gospod eh, komisar, eh, naša današnja razprava se ne osredotoča na življensko perspektivo gruzijskih državljanov. Več kot 25 odstotna je brezposelnost, več kot tretjina državljanov je že zapustila uh, državo. Pridružitveni sporazum eh, naj bi vzbudil upanje gruzijskih državljanov, ampak nihče doslej ni povedal, kako naj bi ta pridružitveni sporadum uresničili. Uh, Evropska komisija mora torej razložiti, eh, kako eh, namerava eh, razviti družbo, kako namerava zagotoviti socialno pravičnost. In to moramo storiti tudi mi v tem parlamentu. Gruzija se je odločila za pot pridružitve, zato bi tudi mi morali prenehati z politiko eh, prožnosti zaradi usklajevanja našega odnosa z Rusijo. Poskrbeti moramo za nadomestilo, eh, za izgube, ki jih je utrpela Gruzija eh, zaradi odločitve za ta pridružitveni sporazum. Ali sprejemate modri karton? Da? Najlepša hvala. Vprašanje imam, ali res menite, da bi lahko s tem razrešili gospodarske težave v Gruziji ali dejansko menite, da bi lahko izolacija Gruzije pomenila boljšo izbiro. 30 sekund. Gospod Šulc, 30 sekund. Ich glaube, mit dem Wirtschaftsabkommen, dem Mislim, da gospodarski sporozum, pridružitveni sporozum vsebujeta določene pogoje, vendar pa moramo razmisliti tudi o tem, kako eh, bo Gruzija sama lahko eh, diverzificirala svoje gospodarstvo, kako eh, si bo odprla nove perspektive z drugimi gospodarskimi partnerji. Najlepša hvala. Nadaljujemo z razpravo. Gospod Meserič, minuta in pol. Najlepša hvala, predsedujoča spoštovani komisar, poslanke in poslanci. Najprej se zahvaljujem poročevalcu, kolegu Andresu Mamikinšu za uravnoteženo poročilo, ki vsebuje številna pomembna in dobra priporočila. Skladno s katerimi bo lahko kdorkoli v Gruziji, ki ga zanima evropska prihodnost, imel veliko veselja nekaj od tega imel. Prvič je zdaj čas, da to proslovimo. Pridružitveni sporazumi, če so to resni sporazumi, so vam vesel dogodek, ki ga moramo praznovati. Predlagam, da to storimo jutri in prosim vse, da potrdite in podprete ta pridružitveni sporazum svojim glasom. Za trenutek se ustavimo in čestitajmo gruzijskim organom, ki so že zaslužen za številne reforme in spremembe, veliko je seveda še treba storiti. Poročilo vsebuje vse pomembne elemente, zato tega ne bom ponavljal, kot je tudi že povedal komisar. Bi pa želel podariti, da ne bi želel spodbijati statistike, na katero se sklicuje komisija, vendar se moramo zavedati, da prostotrgovinski sporazumi niso le pozitivni, tudi določeni socialni izdatki so vezani na to pazljivo moramo spremljati, kaj se bo dogajalo na regionalni ravni z gruzijskim gospodarstvom in z gruzijskim družbenim tkivom. Leto za letom se moramo vračati k temu. Najlepša hvala. FDD, monsieur Castaldo, 3 minute. Hvala v imenu stranke FDD, gospod Castaldo, 3 minute. Hvala, gospa. Lepa metafora za mednarodno politiko je kozarec na mizi, okrog katere sedi veliko ljudi. In uh, izbrati si, moramo, kdo, iz, si morajo, kdo bo um, napolnil ta kozarec s kapljico, uh, tako da se ne bo voda prelila. In če kdo naredi napačen uh, gib, se lahko aqua, uh, voda zlije. Ampak v tem primeru bi lahko to bila kri in ne voda. In zato bi želel zdaj razčistiti z dvoumnostjo. Mi smo v gibanju pet zvest eh, pozdravljamo sporazume z vsemi državami, ki spoštujejo kopenhagenske kriterije. In to velja tudi za Moldavijo, Ukrajino in prijatelje iz Gruzije. Ne sprašujemo se, kako in kdaj, ampak eh, naši dvomi se nanašajo na kdo, na tiste. Na vsak način se te države približujejo vse bolj rdeči črti. NATO zbira svoje sile ob tej prelomnici. Rusi čakajo, da bodo lahko vrnili svoj udarec. Tako da je um, spor v tem območju vse bližji. Ali smo sigurni, da si to želimo? Podsekretar Združenih držav govori od. od Odprto o sporazumu z državami iz tega območja. To je sporazum, ki je bolj pisan na kožo tistim, ki so zunaj, kot tistim, ki so notri. Uh, in eh, zdaj nek možen konflikt, ki bi ga dosegli in izvajali z drugimi sredstvi, je tudi možnost za našo prihodnost. In zdaj, kdo bo tukaj kaj naredil? Ali so tisti v Gruziji eh, ljudje, ki si najbolj želijo tega sporozuma, ali si ga bolj želijo tisti na drugi strani Atlantika? Ali si res želimo ta sporozum, pa čeprav eh, bo velika nevarnost za eh, vse državljane, ki jih zadeva? Tukaj je predvsem močna retorika. Eh, ne vemo pa, kaj nam bo to dejansko prineslo. In mi ne podpiramo res Rusije. Sprašujemo pa se, kaj bomo s svojimi načeli, če ti sporazumi ne bodo pripeljali do želenih eh, rezultatov. Ali to počnemo samo zato, ker sledimo liniji Združenih držav, ali moramo res slediti predsedniku Obami. Pred 25 leti se je porušil berlinski zid. Danes pa se Evropska unija še bolj Eh, spogleduje z vzhodom kot takrat. In ali bo to usodna napaka, kot je v njej govoril Kissinger, ne vem. Ampak mislim, da bomo s tem korakom mi, evropejci, gotovo izgubili. In mogoče imamo še čas, da to odločitev spremenimo in o njej tehtneje premislimo. Hvala lepa. Gospod Šoprad dobi besedo za minuto. Izvolite. Président, chers collègues, avec cet accord d'association. Gospa predsednica, dragi kolegi, Evropska unija s tem korakom samo še poglablja um, svoje pogrezanje v nerazumnost. To za Evropsko unijo pomeni večjo revščino. Nobena država, ki je vstopila leta 2004 v Evropsko unijo, leta 2014 ne izkazuje rezultatov, ki bi bili višji od evropskega povprečja. Uh, V bistvu je BDP na državljana padel za 12 odstotkov. To pomeni, da eh, imajo državljani v združenih državah zdaj bistveno višjo kupno moč, kakor evropski državljani. In verjetno bo pridružitev Ukrajine, Moldavije in Gruzije pripeljala do istega, do dodatnega. Eh, do dodatne revščine v Evropski uniji. In drugič, to vpliva tudi na odnose med Evropsko unijo in Rusijo. Rusija ima svoje interese in ima svoje uh, sfere vpliva. Zato ta stalna ekspanzija NATO zame pomeni napako in mi bomo plačali visoko ceno za njo. Gruzici so tisti ter Ukrajinci in Moldavci, ki bodo morali odločiti o svoji prihodnosti. In, uh, to, da se vse bolj oziramo proti vzhodu, nas lahko pripelje celo do civilne vojne v teh državah. In zaradi tega bomo mi glasovali proti temu osnutku. Hvala. Kar ostanite po konci, če želite, saj imate dve prošnji za modri karton, če jih sprejmete. Prva je gospa Kanjet. Es gribētu vaicāt manam kolēģim no Francijas. Uh, vai... Kolega iz Francije bi nekaj vprašala. Govorili ste o tem, koliko smo plačali za širitev in kako revna je sedaj Evropska unija. Ali se zavedate, da se je Evropski notranji trg povečal skoraj da za 100 milijonov, kar pomeni, da so pridobili tudi podjetniki iz Francije in drugih držav. Tudi oni imajo dodaten dobiček. Gospod Šoprat, 30 sekund. Zavedam se predvsem dezindustrializacije in izgub v francoskem gospodarstvu ter v gospodarstvu drugih razvitih držav. Jasno je, da če vključujemo vse več revnih držav in držav, katerih eh, iskanje naše življenjske ravni stane zelo veliko, kot smo to videli z združitvijo Nemčiji, eh, to pomeni, da bodo državljani eh, Evrope doživeli zelo hud udarec. Drugi modri karton. Hvala, vprašanje imam za vas. Ja, počakal bom, da se boste nadeli slušalke. Ali se zavedate, dragi kolegi, da. Evropska unija nazaduje z monetarno unijo, kaj ti stroški so precej višji, kot so bili stroški pri širitvi unije. Res moramo izboljšati gospodarsko situacijo v njih širitvijo. Pol minute za odgovor, gospod Šoprat najprej mislim, da ima Gruzija evropsko identiteto, tako da to ni problem, vendar pa je pred prosto trgovino že obstajal sistem izmenjav in mislim, da ne potrebujemo še bolj razvitega sistema izmenjav. Eh, in zato mislim, da moramo mi v Evropi zdaj predvsem ščititi našo, naše gospodarstvo. Eh, Res je, da je monetarni strošek tudi zelo visok, ampak tudi proti temu smo se zelo uspešno borili do sedaj. V redu, zdaj pa ima besedo gospod Preda. Dve minuti, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Vedno sem presenečen, kadar tukaj slišim in tudi včeraj smo to slišali, takšno retorično navdušenje nad izražanjem eh, ruskega stališča. Gospod Šoprat, motite se, ko govorite o odnosih držav, ki ste jih omenili z NATO. Eh, Moldavija naprimer ne želi vstopiti v NATO in govorite eh, zgodbe vaših prijateljev, ki tudi financirajo vašo stranko, če naj verjamemo temu, kar piše v tisku ali ne. Eh, vašo stranko financira eh, banka iz Moskve. Torej, kot veste, eh, je možno dobiti posojilo tudi v Evropi. Torej, kaj si pa mislite o tem? Ampak tako v Kišinevu kot v Kijevu in Tbilisiju, so se ljudje odločili za družbo svobode, za družbo prost, proste trgovine in ne za sovjetsko avtoriteto, ki pa je vam pri srcu. Gruzici, Moldavci, Ukrajinci se želijo odločati sami in ne želijo, da o njih odloča Moskva. In zato imajo pravico, da se ozirajo proti Evropi. Če pa zdaj vi želite se vojskovati z eh, Ukrajino, Gruzijo oziroma Moldavijo in njenimi, pre, eh, njihovimi državljani, mislim, da to ni primerno mesto za to. In ravno zato bomo mi v naši stranki ELS navdušeno glasovali za ta sporazum z, Ugr z Gruzijo, kot smo to storili že za Moldavijo in Ukrajino. Najlepša hvala. Sedaj pa še modri karton, gospoda Šoprada, sprejmate. Ne, ne sprejmem jo. Naj kar v Moskvo pošlje ta svoj modri karton. Dans cette euh, assemblée, cher monsieur, par conséquent il faut il ne faut pas désinformer Vseeno pa, dragi kolega, nimate pravice, da dezinformirate vaše kolege. Nam denarja ni poslala Moskva, nam, eh, mi smo dobili posojilo od zasebne banke, ki se lahko svobodno odloča o tem, eh, komu posoja denar. In to ni donacija, to je posojilo, ki ga bomo morali vrniti. In drugič, gospod, kadar ščitite stališče strateške, ki je strateška pozicija eh, Združenih držav, eh, vas ne prosimo, da zastopate stališče Vašingtona. Eh, Mi imamo pravico do svojega stališča in prosim, da ga spoštujete. Naše stališče pa tudi stališče Francije in Evropske unije. Hvala, gospod Preda. Gospod Karim, ima za vas modri karton, sprejemate? Gospod Karim. Uh, Gospod Preda, hvala, ker ste sprejeli moj modri karton. Omenili ste nekaj zelo pomembnega. Tu vidimo jasen vzorec retorike, ki prihaja iz skrajne desnice. So najprej v prvi vrsti protoevropski, potem v ruskih medijih govorijo o so takšnih zadevah, govorijo tudi proti svojim državam in potem so še celo za Putina. Torej tu vidimo jasen vzorec in trende in na koncu lahko vidite, da gre ruski denar v te skupine. In imamo le enega vodjo stranke, imamo jih več v tej hiši. Mislim, da potrebujemo preiskave, kaj ne? Kjer je preda, borite napadiste, ki ste. Gospod Preda, ali lahko odgovorite na dve vprašanje, na dva modra kartona istočasno? ne ne bom odgovoril gospodu Šopradu, saj sem že na začetku povedal naj svoja vprašanja pošlje Putinu ali prijateljem iz tiste zasebne banke. Bom pa odgovoril britanskemu kolegu in sicer tako, da smo zaskrbljeni, ko vidimo, da se s sredstvi iz mednarodne skupnosti Eh, financirajo določene dejavnosti. V Moldaviji, na primer, se kampanja financira s tujimi sredstvi, kar je nesprejemljivo. In mi tukaj v Evropskem parlamentu in v Bruslju gotovo nismo primern kraj, kjer bi pustili govoriti Rusiji. Hvala. Ja Hvala. Gospod Boštinaru, minuta in pol. Hvala lepa. Ja, res je. Včasih imamo občutek, Da, tu govori Moskva, ampak to je že druga zgodba. Podpis sporazuma z Gruzijo prinaša priznavanje napredka, dosežnega v tej državi, ki je naša prijateljica. Tu vidimo proevropsko podporo gruzijskemu ljudstvu. Seveda je ta regija Črnega morja zapletena regija, tako da moramo podpreti Gruzijo vsemi političnimi in gospodarskimi sredstvi za to, da bi lahko nasprotovali poskusom destabilizacije, ki prihaja strani Rusije. Seveda podpiramo gruzijske prijatelje in želimo napredovati ti v smeri Evrope. Dragi prijatelji, Gruzija je košček celotnega mozaika. Videti moramo celotno sliko tu v Črnem morju. Rusija si je pridružila Krim, potem je podpisala sporazume z drugimi regijami, zato da bi še bolj poudarila svojo vlogo v tej regiji. Potem pa tu vidimo tudi tipično ruske metode pri okupaciji v tej regiji. Potem bi red rekel, da pri tem pridružitvenem sporozumu že od samega začetka vidimo kar nekaj težav. To je pomembno, kajti ta država je strateškega pomena za Evropo. Gospod Tenak, minuto imate, gospod predsednik. Seveda obžalujemo rusko okupacijo na gruzijskem ozemlju. Veliko je pregonov nekdanjih članov vlade. Tu je tudi nekaj pregona proti nekdanjemu predsedniku, ampak vseeno je bilo to leto precej razborljivo tu v vzhodnem partnerstvu, odnosih med EU in Gruzijo. Mi kot skupina pa vsem podpiramo in pozdravljamo celovit pridružitni sporazum, kajti to prinaša možnosti političnega pridruževanja za Gruzijo. Poleg tega naj bi se vključil največji svetovni trg s podpisom sporazuma je Gruzija sprijela obvezno, bo utrdila vladavino prava, da bo izvedla zakonodajne pravosodne reforme, da bo spoštovala temeljne pravice in svobošnje in da bo okrepila demokratične institucije. In potem naj bi okrepila tudi politični dialog med Gruzijo in EU. Tu vidimo tudi vse večjo udeležbo civilne družbe in podpiranje manjšin. Ne gre le za pravila, to je dober trgovinski sporozum, Gruzija bo s tem bliže Evropski uniji in s tem se bo bolj upirala Rusi. Hvala. Hvala. Gospod Auštrevičius, minuto in pol imate. Hvala, gospod predsednik, kolegi, gospe in gospodje. Jutrišnja certifikacija bo prinesla zgodovinske premike, kajti Tu vidimo, da je ta država še vedno zavezana evropski izbiri iz leta 2003. Podaril bi še nekaj. Gruzici res zaupa Evropski uniji. Tu gre za dolgoročne zaveze, zaupa Evropski uniji in to je ključnega pomena za to, da bi se uprla Rusi. Tu imamo tudi zavezništvo z Abhazijo. Vidimo, da Rusija želi pridružiti del ozemlja v Gruziji. In ta pridružitni sporozum seveda ni božično darilo, ampak je to pomembna naloga. Gruzijski organi bodo morali imeti dobre veščine in delati bodo morali hitro. Recimo, prihodnje leto bodo imeli pravno harmonizacijo, kar pomeni, da bo treba skladiti 72 zakonodajnih pobud. Gruzija naj bi še naprej izvala demokratične reforme, krepila naj bi tržno gospodarstvo, večala naj bi življenjski standard svojega naroda. Pričakujemo tudi, da bo gruzijski pravosodni sistem pregleden in neodvisen in da se ne bo zlorabil zopr politično opozicijo. Gruzija potrebuje nacionalno spravo tudi pravno približevanje potrebuje. In tudi tu bo Evropska unija sodelovala, ampak pa bo, bo tudi zahtevna partnerica. Srečno novo leto vam želim, Gruzija. Hvala. Hvala lepa. Gospa Hautala, minuta. Puhemies. Ojme onitella. Gospod predsedujoči, mi lahko čestitamo Gruziji zaradi te izbire. 69 odstotkov Gruzicev namreč želi imeti podpis tega pridružitvenega sporazuma in v tej hiši imamo tudi skoraj da ta konsens o tem. Videli smo znaten napredek v pravosodnem sistemu v Gruzi, področju njihove neodvisnosti, ampak ne podarim, da je treba postoriti še veliko dela. Ne smemo imeti nobenih obdož politiko in prepričana sem, da bo Gruzija delala na tem področju. Poskrbeti moramo tudi za to, da bomo poskrbeli za trgovinske sporozume, kateri različne države imajo različne rešitve na tem področju. Nekatere države se bolj obračajo k Evrazijski uniji, druge spet k Evropski uniji. Treba poskrbeti tudi za ta vidi, gospod predsednik političnem procesu v Gruziji prišlo do nekaterih težav v stolovanju z vlado. Mogoče je to dober razgled, mogoče je to nov zagon za nas, tako da bomo razmislili nove vrste sodelovanja. Hvala, gospod Obermaj, minuta. Dident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danes eh, razpravljamo o predvsem sporazumu s čudovito državo Gruzijo v zadnjih letih, je ta država storila res velik korak naprej na področju varnosti, naprimer. Prav je, da se aktivno prizadevamo za sodelovanje, za spodbujanje demokracije in pravičnosti v tej državi. Potem pa imamo tukaj kolego, ki polemizira z ljudmi, ki si drznajo imeti drugačo, um, drugačno mnenje državljani, ki ga poslušajo, razumejo, da je otrujen zaradi širitve in pridruževanja. In prav je, da smo previdni na mesto, da, da enostavno podpišemo blanko ček za vse države, ki se nam hoče pridružiti. Mi podpisujemo sporazume z državami eno za drugo in potem pravimo, da se zauzemamo za varnost državljanov. Mislim, da je to ravnanje neodgovorno. Da. Sedaj pa dve minuti. Kolegica. Ja, gospod predsednik, kolegi, jutri bomo ratificirali pridružitveni sporazum. In še enkrat bi rada ponovila, da smo ta pridružitveni sporazum sklenili s celotno Gruzijo, vključno z okupiranim ozemljem, z Abhazijo, z regijo Stinkvali. In še enkrat jasno pozivamo Rusijo naj preneha z okupacijo na tih ozemljih. Kajti v družbi, ki v veliki meri podpira vključitev države v zahodne institucije, vključno z Evropsko unijo, mora biti dožnost glavnih političnih vodij, da delajo duhu konsenza, zato da bi izvajali reforme, ki izhajajo iz pridružitvenega sporazuma. Zato mora gruzijska vlada poskrbeti za to, da bodo potekale preiskave zlorab, ampak ne smejo biti selektivne in ciljno usmerjene politično opozicijo. Vsi vemo, da je današnja opozicija prihodnja vlada, vlada prihodnosti. To sporočilo ne njih naslišimo. To velja tako za predhodne vlade kot za sedanjo gruzijsko vlado. V naši resoluciji tudi piše, da Gruzija, tako kot druge evropske države, ima evropsko perspektivo in se lahko prijavi, da postane članica unije. Upam, da bo nekoč prišel dan, ko bo Gruzija postala del širitvenega procesa v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa modri kartoni imate, gospoda Mamikinsa, ali sprejemate to, gospa Kaljete? Gospa Kaljete, modri karton gospoda Mamikinsa imate, ali to sprejemate? Modri karton imate, gospoda Mamikinsa, sprejemate. Hvala, predsedujoči, gospa Kaljete. Kolikor sem razumel to, kar ste rekli, nasprotujete dve možnosti, bodi si da je država v stiki z Rusijo ali bodi si, da sodeluje z Evropsko unijo. Mogoče si lahko predstavljate, da je lahko država dobro ključna v Evropsko unijo, ampak ima istočasno zelo dobre gospodarske stike z Rusijo. Ja, Gospod Mamikins, ja, seveda, izbira vključevanja Evropsko unijo še ne pomeni, da ste izolirani od preostalega dela sveta. Recimo Srbija, ki je država kandidatka, ima že status kandidatke, da bi vstopila Evropsko unijo, ampak ima tudi prostotrgovinski sporazum z Rusijo. Seveda je to izbira vsake posamične države. In seveda je to tudi izbira partnerske države. Ampak tako, kako Rusija sedaj obravnava svoje sosede, je prav problematično. Mislim, da sili sosede v nekaj, da izberejo eno drugo stran. To ni spremljivo. Gospa Piri, minuta in pol. Ik wil graag mijn volle steun uitspreken. Hvala. Predsedujoči, popolnoma podpiram potrditev tega pridružitvenega sporozuma, to je logični korak naprej, da bi dosegli gospodarske, socialne in politične reforme za Gruzice, kaj ti to si želijo. To ni konec, to je šele začetek sodelovanja z Evropsko unijo. Upam, da bomo videli hitro ratifikacijo v državah članicah, zato da bomo lahko imeli poglobljeno sodelovanje in gospodarsko integracijo. In seveda so tu ključne tudi države članice. Videti moramo, da je Evropska unija resna, da spoštuje svoje obveznosti. To mora pokazati. Gruzijsko približevanje Evropski uniji temelji na deljenih vrednotah, na neodvisnem pravosodju, na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Lahko delamo v smeri dobre prihodnosti in zato moramo preprečiti polarizacijo. Srednji razred bo to odigral zelo pomembno vlogo. Tudi pri izvanju morebitnih reform. Izrazile pa bi pomislike glede nedanjega sporazuma med Rusijo in Abhazijo. Temu bo mogoče sledila Južna Osetija. Na teh mejah vidimo, kakšni so meni konflikti, to obstaja. Ne moremo si zatiskati oči pred temi dejstvi. EU misija v Gruziji bo trajala dve leti. Hvala, gospod Belder. Minuta. Hvala, predsednik. Jaz slišim zelo zanimiva vprašanja. Prihodnje leto bomo videli, kako bo z mednarodnimi odnosi in pogajanji tudi glede iranskega jedrskega programa. To je globalno vprašanje in vprašanje. Kolikšen mir je to povezano s to razpravo? Kakšni so odnosi med Gruzijo EU in tem vprašanjem? Naj obrazložim dejavnosti na stotine iranskih podjetij v Gruziji, ki kažejo, da imamo to nezakonito trgovino, imamo nezakonite dejavnosti, ki potekajo. S tem je situacija spodkopana in tu imamo tudi sporni iranski jedrski program ki se krepi na tak način. Tu se pojavlja nujno vprašanje za komisijo, kakšne korake sprejemate skupaj z gruzijskimi organi glede iranskih jedrskih pobud v Gruziji. Kako bo z iranskim ljudstvom, zlasti v tej zadnji fazi pogajanj? Gospod Lunaček, minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Kot so moji kolegi iz skupine EFA Zeleni že povedali, Zelena podpira pridružitveni sporozum zaradi tega, ker to podpira gruzijska vlada in gruzijsko prebivalstvo. Ta konsens glede Evropske unije predstavlja dobro pot za to, da se zbriše polarizacija na politični sceni in da se večinske skupine združijo z manjšino in eh, da podprejo pravosodni sistem, da ta ostane pravičen, da se bori proti političnim nasprotnikom. Videli pa smo islamofobijo in homofobijo v tej državi. Pravosodje pa ni bilo sposobno krivce kaznovati in jih prepeljati pred eh, sodišča. Gospod komisar, boste ustrajali pri nadziranju investicijskih načrtov pri vodnih elektrarnah zaradi tega, ker so ti lahko škodljivi za okolje, še posebej, ko gre za večje elektrarne. Najlepša hvala, gospod Plenković. Hvala lepa, gospodine. Hvala, gospod pod, podpredsednik. Podpiram to ustrajno delo poročevalca gospoda Mamikinsa glede tega priporočila, kajte jutri bomo glasovali o pridružitvenem sporozumu z Gruzijo. Tu smo imeli kaj nekaj razprav o tej temi tudi odboru za zunanje zadeve in tudi drugih odborih Evropskega parlamenta. Jutrišnji dogodek bo zelo pomemben za gruzijsko pot v Evropski uniji. To je začetek nove faze v odnosih z Evropsko unijo. To je potrditev evropske usmeritve gruzijskega naroda. Gruzija je del našega vzhodnega partnerstva, to je politika vzhodnega partnerstva, še dve državi sta v zadnjih mesecih začeli to približanje Evropske unije preko tega procesa. Ukrajina, Moldove, sedaj pa še Gruzija. Vse tri države so žal v regiji zamrznjenih konfliktov. To so konflikti, ki so povezani s sosedstvom Rusije, kajte Rusija še vedno želi vplivati na te države, ki so res odločen, da bi se pridružil Evropski uniji. V tem kontekstu bo pridružitni sporozum okrepil naše politične odnose, pomagal bo pri naših gospodarskih odnosih, povečala se bo varnost Gruzije in tih drugih držav, ki sem jih omenjal. Ampak ne samo to, poleg tega je pomembno, da izkoristimo ta instrument tudi za krepitev drugih sistematskih vprašanj, vladavine prava, delovanje pravne države, potem imamo tu še vprašanje delovanja administracije v Gruziji, imamo tudi neodvisnost pravosodja in državnih toživstv. Zato bi svetoval gruzijskim kolegom na procesu izvajanja teh reform, najamejo tudi posebne svetovalce komisije v državah članicah, tako da bi imeli večjo legitimnost in večjo strokovne znanje pri izvajanju teh reform. Ni dobro, da bi Gruzijo videli kot državo, kjer se pravosodje izvaja selektivno in tudi za politično obračune. Torej, res, posem podpiramo gruzijske prijatelje, jutri jih bomo podprli in težave morate rešiti posem iskreno, skupaj v sodelovanju z državami članicami in komisijo. To, to logo je, je kjer šhovit, je. Najlepša hvala, gospod Howitt, minutem. Najlepši, najlepša hvala. Danes je zelo dolg in kompliciran dan, vendar pa je ta razprava zelo pomembna, ker odpira novo poglavje v odnosih med Evropsko unijo in Gruzijo. Prepričan sem, da bo trgovinski sporazum dolgoročno vplival na njihovo gospodarstvo, na življenje državljanov, kaj ti tretjina je že za nas v Evropski uniji. Mislim, da se bo to še povečalo po sporazumu. Srečal sem se s predsednikom odbora za zunanje zadeve v gruzijskem parlamentu in pozdravila sva korake naprej in napredek na področju demokracije, pravosodja, de, delarskega prava in pa socialne varnosti. Dejal je, da gre za sporazum, ki oblikuje naše odnose z Gruzijo kot državo, ne s posameznimi političnimi strankami. Seveda obstaja še odprto vprašanje, kot naprimer področje pravosodja, selektivne pravice in uprave pravosodnega sistema za politične interese. Vendar pa naj zaključim s tem, da je. Hm, britanska eh, vlada oziroma eh, Hrvaška je deseta država, ki je ratificirala ta sporozum, moja država, britanska vlada pa tega še ni podpisala. Zato bom, da bo to čim prej storila. Najlepša hvala, gospod Karim. Minuto. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Sem predsednik delegacije za Južni Kaukaz, zato sem še zelo, zelo toliko bolj vesel zaradi tega poročila in eh, prihodnosti Gruzije. Gruzija ve, da lahko računa na našo solidarnost. In naša bazalna misija je samo podaljšek teh namenov. Gruzija, eh, Gruzija ima zelo natančen načrt za napredek. Sedaj pa mora izvajati reforme, ki jih je zadala v okviru sporazumu. Seveda pa priznavamo politični izziv teh reform, vendar pa jih je vseeno treba izvesti. Nadzorovanje izvajanja pridržitvenega sporazuma in prostotrgovinskega sporazuma je v rokah skupnega parlamentarnega odbora. Ta parlamentarni nadzor mora ostati vedno konstruktiven in se mora prilagoditi na katero koli eh, vprašanje ali izziv, ki bi prišel iz ruske strani. Kaj ti to pogojuje naše stališče glede Gruzije? Modri karton gospoda Karverja sprejmete. Andavester. 30 sekund imate, gospod Kar. Thank you, Mr. Chair. Thank Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Karim, britanski predsednik vlade je pozval k čezatlantskim odnosom, danes pa govorimo o Gruziji. Kaj vi mislite, kako bo uspelo predsedniku vlade Združenega kraljestva? Evropska unija temelji na naših vrednotah. In ta unija služi ne samo evropejcem, ampak celotnemu svetu. Moja država in vlada ima vizijo o Evropski uniji, ki je močna in združena, ki jo sestavlja države, ki se delijo vrednote za to podpiram odločitev našega predsednika vlade. Sedaj pa gospod Adaktusen. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gruzijski parlament je pripravil veliko zakonodajnih predlogov in reform za poglobljeno sodelovanje z Evropsko unijo v zadnjih letih. Ratifikacija prežitega sporozuma je rezultat tega truda in pomeni tudi zgodovinski trenutek za prihodnost Gruzije. Gruzija se je odločila za evropsko prihodnost kljub vsem grožnjam in tveganim pritisku strani Rusije. Rusija ve, da je ta sporozum zelo pomemben, to tega se zaveda tudi Ukrajina. Ukrajinski predsednik Porošenko je dejal, da je bila sklenitev pridružitvenega sporazuma najpomembnejši dogodek v Ukrajini po propadu Sovjetske zveze. To je ključnega pomena za prihodnost države. To pomeni križišče na poti v prihodnost Gruzije se bodo odločili za Rusijo ali za Evropsko unijo. Treba se postaviti na pravo stran zgodovine. Če se odločijo za zavrnitev, se bo odločili za Vladimirja Putina. Ko je Evropska unija glasovala o prežitvenem sporazumu z uh, Ukrajino, se je skupina EFD skupaj z mojo delegacijo odločila za Putina.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 rad čestital našemu poročevalcu Mami Kinsu za poročilo, ki je zgodovinskega pomena. V prihodnosti bomo na ta trenutek gledali kot na začetek te razprave. Za vse tiste, ki dvomijo v to, ki zagovarjajo drugačne ideje, jim lahko povem, tukaj je država, ki ima Evropsko unijo za svoj cilj, želi sprejeti naše vrednote, naš zakonodajni sistem, pravni sistem in naš način delovanja. Vemo, da je Gruzija opravila velik napredek in da se želi pridružiti Evropski uniji. Vendar pa je treba jasno povedati, da morajo odpraviti selektivno pravico in da tukaj ne gre za vprašanje Putin ali Evropska unija. Gruzija se sama odločila za Evropsko unijo. Seveda morajo sodelovati z Gruzijo, vendar pa jim moramo pomagati. Najlepša hvala, gospod Marijas. Eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod Avramopoulos sporazum med Evropsko unijo in Gruzijo bo pomagal tej državi na njeni poti proti Evropski uniji, vendar pa mora ta pot temeljiti na spoštovanju temeljnih pravic pravne države in pa pravic manjšin. Zato pozivam gruzijske oblasti, da pa polnoma spoštujejo pravice manjšin, tudi grške manjšine, ki živi in dela v Gruziji že stoletja. Zagotoviti mora, da se Grki lahko vrnejo na svoje domove, kajti tega si nekateri želijo, in da jim vrnejo domove, ki so jih nezakonito okupirali drugi in da spoštujejo tudi druge njihove pravice. Pričakujemo odločno ukrepanje z vaše strani. Naslednji je gospod Kukan. Dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Leto 2014 je leto, ki je zgodovinskega pomena za Gruzijo na poti proti Evropski unije. Sklenitev prežitenega sporazuma se je uresničila. Kljub nestabilni situaciji v tej regiji in pritisku z Rusije. Pozdraviti moramo mot močan konsens med gruzijskimi političnimi strankami in tudi strani gruzijskega prebivalstva, ki se je odločilo za evropsko pot. Gospe in gospodje, ko pride do tako velikega evropskega prepričanja je naša dolžnost, da podpremo to državo v strateški usmerjenosti. Še posebej, če prihaja do zunanega pritiska iz Rusije, ki še vedno ustraja pri okupaciji gruzijskega ozemlja v Abhaziji in Južni Osetiji. Moramo podpreti izvanje reform v tej državi in glede zadnjih dogodkov v Abhaziji moramo zagotoviti Gruziji, da ji stojimo ob strani. Pridržitveni sporazum je prvi pomemben korak, naslednji pa mora biti liberalizacija viznega režima. Zagotoviti moramo, da ne bo nobenih ovir na poti Gruzije. Res je, da je treba izvajati obsežen reformni proces, ki bo zelo težak in zapleten vendar pa je to treba olajšati z našim sodelovanjem. Istočasno pa jo moramo tudi podpreti in ji pomagati. Najlepša hvala. Gospod Kristeja, ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jutri se bomo odločali o ratifikaciji pridržitelnega sporazuma, ki je tretji takoj za sporazumom za Ukrajino in Moldavijo. Sedaj gre za Gruzijo. Ratifikacija ne pomeni samo priznanja napredka, ampak priznava tudi ambicije in obvezo Gruzije za evropsko pot sklenitev sporazuma, sporazuma z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino je potekala v Bruslu na isti dan. Letos smo že potrdili ratifikacijo predružitvenega sporazuma v Evropskem parlamentu. Sedaj pa odpiramo novo poglavje za to, da se nam te tri države približajo in da ustrežejo željam njihovega prebivalstva. Upam, da bomo izpolnili njihova pričakovanja. Pozivam države članice, da nam sledijo in da izpeljejo svoj ratif ratifikacijski proces. Najlepša hvala, gospod Piretrovski. Work. Yeah? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odločitev evropskih inštitucij in poročilo Evropskega parlamenta je v skladu z gruzijskim prebivalstvom. V Gruziji obstaja konsens. Želijo se napotiti po poti do Evropske unije in NATO. To pot smo ji utrli mi, evropski voditelji leta 2008, bivši predsednik Leh Kačinski in predsednik Francije Sarkozy. Zelo sem zadovoljen, da smo podpisali asociacijski sporazum, prežitni sporazum z Gruzijo in zelo sem bil zadovoljen tudi, ko smo sklenili sporazum z, Ugriz, z Ukrajino. V 45. točki zahtevamo od Gruzije, da izvaja okolje varstvena pravila pri gradni elektrarne. Mislim, da smo prestrogi, ker gre za zelo mlado demokracijo, moramo biti bolj prožni. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hökmark, dve minute. Gospod predsedujoči. Že veliko poslancev pred menoj je dejala, da gre za zgodovinski korak. To je velik napredek za Gruzijo. In gre za državo, ki zelo trpi pod ruskim pritiskom. Po tem podpisu bo prišlo do ponovnega pritiska. Treba je podariti, da katerakoli agresija do Gruzije strani Rusije je ravno tako nedopustna kot v primer Ukrajine. Pomembno je tudi, da na to gledamo kot na priložnost, ki jo treba izrabiti izrabiti mora gruzijska vlada in tudi Gruzija, da sprosti trgovino, investicije na več ravneh in v več razsežnostih. Vendar pa to pomeni, da mora gruzijska vlada izvesti reforme v tej državi. To pomeni, da ni dopustno, da izvaja selektivno pravico, ki jo gruzijska vlada uporablja proti opoziciji. Ru Gruzija se sedaj približuje Evropi in gruzijska vlada mora poskrbeti za to, da se družba pomakne proti evropski demokraciji. Treba je ukrepiti Gruzijo istočasno, pa je treba izrabiti vse priložnosti, ki jih ponuja ta sporazum sporozum je zgodovinskega pomena. Je pa tudi velik izziv za gruzijsko vlado. Gruzijska vlada mora prenehati s selektivno pravico, istočasno pa mora Rusija prenehati s pritiskom na Gruzijo. Najlepša hvala, gospod Picula. Čestitam kolegi Maminkisu. Gruzija prav danes potrebuje podporo Evropske unije, pa ne samo zaradi spodbujanja nadaljnjega demokratičnega in gospodarskega razvoja, ampak tudi zato, ker je pomembno to sporočilo, da Evropska unija podpira eh, zemeljsko celovitost Gruzije pred zunanjimi pritiski in separatizmom. Partnerstvo med Brusljem in Tbilisijem pa mora biti obvezno za obe strani. Gruzija se zauzema za reformo in neodvisnost pravosodja, bori se proti korupciji in e, zauzema za višjo stopnjo politične strpnosti. Evropska unija pa mora nadaljevati s konsolidacijo svoje politike vzhodnega partnerstva v tem kritičnem času, ko se spopada s konflikti ruske strani. Sporazum um, z Gruzijo um, je podlaga za prostor sodelovanja z demokracijami na obalah Črnega morja, eh, kjer pa je hkrati novo področje konfrontacije, še zlasti po priključitvi Krima in zaradi številnih dvomov zaradi širjanja novih dobavnih energetskih pravic. Tako da je sodelovanje na tem področju izredno pomembno za ta skupni evropski projekt na črnomorsko-kavkaškem področju. Gospod predsedaj, ena minuta. gospod predsedujoči. Vključevanje novih držav na notranji trg Evropske unije je pozitivno, gre namreč za sosednjo državo in posebno Pomembno je, da to uporabimo za krepitev stabilnosti in demokracije ali pa za okrepitev skrbe z eh, energijo, nafto in plinom. Zanima me, kako povezujemo pržitveni sporazum s temi vprašanji, naprimer z besedilom, ki govori o vključevanju Gruzije v NATO če omenjamo istočasno Rusijo in njeno vlogo v vzhodnji vseti in Abhaziji. Prostotrgovinski sporazum z Gruzijo omenja tudi to državo v tem smislu. Kako to, da Evropska unija izraza svoje začudenje glede tega, da Rusija občuti ta sporozum kot grožnjo, čeprav istočasno govorimo o kriznem menedžmentu na področju obrambe, istočasno pa govorimo tudi o pomoči na področju izobrazbe. Najče hvala, gospod Martu Šelo. Ma, che... No, zdi se mi pri tej razpravi, ki se je tu razvila, da si mogoče nekdo predstavlja, da mi danes Eh, podpisujemo sporazume zato, da nagajamo Rusiji, naprimer, z sporazumom z Ukrajino in z Gruzijo. Ampak ni tako. Evropska unija je združenje 28 držav, to je ozemlje, področje proste trgovine, ki jo je treba še bolj razviti. In eh, iz tega razloga Evropska unija danes širi svoje možnosti za dosego sporazuma z državo, ki ima zahodno perspektivo in ki se je inteligentno lotila stopanja po poti demokracije. Spomnimo se, da so leta 2012 in 2013 potekale povsem regularne zahodne volitve v tej državi, ki so prispevale k um, kredibilnosti te države in pokazale, da je možna spošt, zmožna spoštovati dogovore, ki jih sklepa. Jasno pa je, da je pot do popolne zanosljivosti v odnosih z Gruzijo še dolga, vendar pa verjamemo, da je z odnosi s to državo možno razširiti naš trg in verjamemo, da eh, bo sporazum s to državo lahko pozitiven. In zato ponavljam, tega sporazuma ne sklepamo zato, ker bi želeli nagajati, kot je morda kdo želel namigniti. Zato nadaljujemo po tej poti, nadaljujemo s širitvijo Evropske unije, vključimo v, to, v ta proces vse države na vzhodu, zato da bo naša, drž, naša unija vse bolj unija različnih narodov. Ena lepto. Najlepša hvala, gospa Modi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V pismu predsednika vlade Gruzije je gospod Grbašvili omenjal skupne vrednote in te vrednote predstavlja dosti več kot samo trgovina. Sama pozdravljam pridružitveni sporazum, kot tudi okrepljene odnose med Gruzijo in Evropske unije. Unijo. Te odnosi želijo izboljšati življenja prebivalcev v obeh državah. V okviru sodelovanja znotraj tega sporozuma moramo sodelovati z gruzijsko vlado, da razvije socialni model. Vlada je že opravila dobro delo pri vključevanju državljanov in civilne družbe v demokratični proces in v socialno politiko. Primer za to je zakon za boj proti diskriminaciji. Vendar pa Gruzija potrebuje poglobljen socialni model. Veselim se že sodelovanja z njimi, da jim ponudimo pomoč, da resnično izvajajo te skupne vrednote. Najlepša hvala, gospod Landsbergis. Gospe in gospodje, gospod predsedojoči, jutri bomo ratificirali predružiteni sporazum z Gruzijo, kar predstavlja pomemben korak glede naših obvez, ki smo jih sprejeli v Vilni pred letom dni. Tako bo Gruzija prišla bliže Evropske unije. Gruzija je najbolj aktivna glede evropske prihodnosti v tej regiji in zato je plačala visoko ceno. Moramo biti ponosni in se veseliti tega, da smo storili ta pomemben premik. Vendar pa obstaja še veliko odprtih vprašanj, kot je preganjanje ljudi zaradi političnih razlogov. Vlada je storila veliko takšnih kršitev. Gruzija mora izvajati proces reform in mora pohiteti z njimi. Politična elita mora biti enotna, ko gre za euroatlantsko integracijo, vladavino prava in neodvisno sodstvo. Samo tako se lahko resničijo sanje Gruzije. Najlepša hvala. Gospod Boni droga gruzji w stronę wartości zachodu i racjonalności Približevanje Gruzije Zahodu in zahodnemu modelu se ni začelo danes. To ima že svojo zgodovino, poteka že vrsto let, to so spodbujale prejšnje vlade, sedaj pa s tem nadaljujejo. Izvajajo se reforme in ljudje so prepričani, da gre za pravo izbiro, za evropsko izbiro. Danes imamo priložnost za to, da poiščemo dodatno energijo za naslednje korake, da Gruzija izpolni kriterije za članstvo v Evropski uniji. Pridrževanje pomeni, da se država prilagodi na evropske standarde, da zagotovi neodvisno sodstvo, kot eh, tudi stabilno vladavino prava. Takšna je moderna država, ni samo učinkovita pri javnih storitvah, ampak ima tudi civilno družbo, ki je močna in neodvisna. Samo tako se bo lahko Gruzija tudi gospodarsko hitreje razvijala. Na poti proti Zahodu moramo Gruzijo podpreti, svetovati in moramo. In Zato moramo poskrbeti tudi za prosti vizni režim za grozice. Pomagati jim moramo pri izvajanju projektov, ki bodo zelo koristni za državljane in za grozijske družine. Vendar pa Gruzija potrebuje še nekaj. Izbira mora biti jasna, tako da jo razumejo vsi partneri, kot tudi opazovalci in tudi sovražniki, kot je Rusija. Dragi prijatelji, Gruzici izbrali ste in pozdravljamo vašo modrost. Skupaj eh, bomo opravili naloge. Sedaj gremo na sklop. Catch the eye. Trije so prosili za besed. Gospod Balčetis, ena minuta. Ačiū gerbiamas pirmininkė, pirmiausia noriu pasveikinti savo kolegą Mamikiną. Gospod predsedojoči, najprej bi se rad zahvalil gospodu Mamikinsu za poročilo. Gruzija je tretja država takoj za Ukrajino in Moldavijo, s katero smo sklenili pridružitveni sporazum. Gre za zelo pomemben sporazum, s katero podpiramo evropsko pot Gruzije. Vemo, da je ta država naletela na veliko težav zaradi te odločitve in zato še toliko bolj pozdravljamo to izbiro. Sedaj pa bomo še okrepili gospodarske in politične vezi z državo in z Gruzici. S tem bomo tudi prispevali k blagostanju te države. Gospod, pet minuta. Hvala, predsedojoči. Močno podpiram gruzijsko pot v smeri Evropske unije in tudi ratifikacijo pridružitvenega sporozuma, kajti to je velik korak naprej. Seveda bo izvajanje velika naloga za Gruzijo. Upam, da bomo lahko prihodnje leto na vrhu Rigi znatno obravnavali prihodnjo perspektivo Gruzije in druge države v shodnem partnerstvu. Uspešno izvajanje akcijskega načrta na področju liberalizacije vizumov je zelo pomembno. Upamo, da bomo na vrhu v Rigi videli rezultate na tem področju. Treba je podpreti suverenost Gruzije, kot tudi pravice glede sprejemanja neodvisnih odločitev v okviru zunanje politike. Tako imenovano zavezništvo z Rusijo in organi v kazi zbujajo znatne pomislike, kajti obstaja grožnja, da bi lahko takšne dejavnosti pomenile pridružitev dela ozemlja Gruzije Rusiji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Karau, minuta. Hi, okay. Thank you, thank you very much. Hvala, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Are, uh, Sam uh, sem v bistvu želel podati nekaj razmislekov, potem ko sem poslušal razpravo kolegov nekaj razmislekov o tem sporazumu za prostotrgovinske izmenjave z Gruzijo. Pogosto govorimo o tem danes o Gruziji, sicer že o Moldaviji in Ukrajini in eh, številni kolegi govorijo, da so to zgodovinski koraki, pomembni trenutki. Mogoče je res tako in tudi mi se strinjamo s tem, da naj se Eh, to pozdravi, seveda, če se spoštujejo načela Evropske unije. Vseeno pa se pri tem eh, čuti nekoliko sovražnosti napram Rusiji, kot da bi bil namen ta, da ji res nagajamo. Mi pa bi v bistvu morali delovati kot velika sila, ki lahko povezuje narode, ki lahko zagotovi mir kot smo to počeli že toliko let in to bi morali zagotavljati tudi v naših odnosih z Rusijo. Hvala. Še dve zahtevi vidim, tako da bom dal besedo gospodu Nako za minuto. Hvala. Predsednik, približevanje Gruziji Evropske unije iz strateškega vidika gledno zelo pomembno. Zato celotno regijo je to zelo pomemben korak naprej. To je pozitivno tudi za nas. Zato podpiram ta pridružitveni sporozum, ampak opozoril bi na nekaj, kar je zelo pomembno. in nihče ni bil toliko pozoren na ta vidik. Gre za situacijo pri manjšinah v Gruziji. To je lahko ključni vidik za prihodnost te države. Čeprav smo videli pozitivne korake, pozitivne ukrepe, akte za zaščito manjšin, je tu še premalo zaupanja glede odnosov med večino in manjšinami. Seveda to lahko vpliva tudi na prihodnjo integriteto in na vse, kar zadeva ozemlje v Gruziji. Seveda lahko razumemo kakšne grožnje, lahko to predstavlja za državo, če tega ne bomo reševali. Ni treba, da se zazremo v prihodnost. Mislim, da moramo najti rešitve, tako da bodo manjšine sobstajale z drugimi. Hvala, catch the eye. Hvala, predsedujoči. Kot gospod Korao bi tudi jaz želel podati par razmislekov ob tej zelo zanimivi razpravi. Gospod Martušello, italijanski kolega iz ELS, je omenil, da je vse to, kar počnemo tukaj, nekaj, česar ne smemo razumeti kot nagajanje Rusiji. To me je presenetilo. Zdi se mi, da je to eh, odsevalo tudi iz drugih prispevkov, ampak to vprašanje se mi ne zdi na pravem mestu. Mi bi morali vprašanje eh, pridružitvenega sporazuma z Gruzijo postaviti bolj v vizijo večje prisotnosti Evropske unije na tem območju in ne razmišljati tako, kot so to izpostavili kolegi. Ne smemo razmišljati, kot da imata samo Rusija in Evropska unija v črnomorskem in kaukaškem območju eh, vpliv in uh, ti pridružitveni sporozumi nam lahko uh, omogočijo ne samo gospodarsko, ampak tudi politično vlogo na tem območju. Hvala v imenu Evropske komisije, mise Avramopoulos. Hvala. Na začetku bi se rad zahvalil vsem poslancem parlamentu za zanimanje in za vse, kar smo slišali pri komentarjih. Ta razprava je potrdila, da se strinjamo glede potrebe potem, da moramo še naprej močno podpirati premikanje Gruzije bliže k Evropski uniji. Prav tako vsi pozdravljamo politične zaveze Gruzije, tako da bo še naprej izvale potrebne reforme. Zlasti glede pospešenega izvajanja reform na področju pravosodja, vladavine prava in glede spoštovanja temeljnih pravic vseh državljanov brez diskriminacije. Pregoni morajo biti pregledni, sorazmerni, brez političnih motivacij. Hitro morajo biti izvajani. Izvajanje pridružitvenega sporozuma mora biti pozitivno, ampak to je le prvi korak in naša podpora bo najboljši način za to, da bo Gruzija dosegla te skupne cilje, ki jih imamo, za to, da bi zgradili demokratično, stabilno državo, ki bo država blaginje. Sedaj pa bom zaradi predsednika govoril v grščini. Predsednik, na koncu bi rad podaril še nekaj. Potrditev pridružitvenega sporazuma z Gruzijo jutri prinaša nove možnosti za državo, ki je zaradi zgodovinske perspektive in zaradi geopolitičnih razlogov država, ki lahko odigra znatno vlogo pri razvoju miru, sodelovanja ne le tam v Gruziji, ampak tudi v širši regiji. Prla se bo pot novi moderni demokraciji v Gruziji. To bo temeljilo na vladavini prava, na spoštovanju temeljnih pravic, demokratičnih načelih. Prav tako bomo tu lahko videli ambicije tistih, ki so šli skozi težke čase. Sedaj bodo lahko bolj optimistični glede evropske prihodnosti. Hvala vam. Sedaj pa gospod Mamikin, sporočevalec. Hvala lepa predsedujoči, dragi kolegi, gospod komisar. Današnja razprava je potrditev tega, da Evropski parlament podpira nadaljne politične spremembe v Gruziji. Ta sporazum prinaša nove možnosti. Tu vidimo tudi solidarnost do Gruzijcev, kajti shodišče Evropske unije je povezano s solidarnostjo in to je blizu nam, socialnim demokratom. Rad bi povdaril še nekaj. Partnerstvo med EU in Gruzijo ni usmerjeno z oprnobeno tretjo državo. Cilj sodelovanja je, da imamo tesnejše stike in odnose. To ne bo dobro le za Gruzijo, ampak za celotno regijo, vključno s sosednjimi državami. Še enkrat bi se rad zahvalil vsem kolegom, ki so prispevali k tej razpravi, ki so mi pomagali pri sestavi poročila. Upam, da bo jutri glasovanje pozitivno in da bomo videli jasno podporo Gruzi. Upam, da bo predsednik Gruzije jutri z nami in da bo sodeloval tudi pri glasovanju. In potem bomo videli tudi, kako bo z ratifikacijo, kajti tudi ratifikacija je zelo pomembna. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi za vse vaše prispevke, kajti to, kar ste vi pripravili, je res zelo pomemben dokument. Jutri bo potekalo glasovanje o tem. S tem smo zaključili to razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Z nami bo tudi predsednik Gruzije. Potem pa naslednja točka. To je kartumski proces in bližajoča se pobuda med Evropsko unijo in afriškim rogom v zvezi z